el señor presidente. Gospod predsedujoči. Señorías, ocupen sus asientos. Gospe in gospodje, sedite, prosim. Začeli bomo z glasovanjem. Señora Hassan. Sí, señora Hassi, tiene usted la palabra. Mr. President, dear... Gospod predsedujoči, kolegi in kolegi. Govori gospod Hasi. Gospod predsedujoči, kar zadeva vrstni red glasovanj danes. Na seznamu imamo resolucijo v zvezi z papirjem. Gre za postopek v okviru 88. člena, potrebujemo večino Evropskega parlamenta, zato mislim, da ni prav, da o tem glasujemo čisto na koncu. Gre za oblikovanje meril za določitev, kdaj se predeljeni papir ne obravnava več kot odpadek. Mislim, da bi o tem morali glasovati po poročilu grote. Gospod predsedujoči, predlagam, da resolucijo v zvezi s oblikovanjem meril za določitev premaknemo za poročilo grote. Hvala. Ali kdo nasprotuje predlogu gospe Hasi? Če nihče ne nasprotuje temu, potem bomo upoštevali predlog gospe Hasi. V redu, sedaj pa poročilo Bellingwer Kleis. Glasujemo. Ja.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 Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Winkler, avtonomni trgovinski preferencijali za Moldavijo. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Fraga STVS, sporozum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa priporočilo Steinruck, konvencija mednarodne organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu. Glasujemo. Pravalo. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Poročilo Matiju Viju, nedovoljena proizvodnja in trgovina streljem orožjem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa priporočilo Šolc, sporozum EU Kitajska glede spremembe in tako naprej. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto priporočilo Moreira, uvoz govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov in tako naprej, kdo je za, proti. Glasovali bomo ponovno. Priporočilo Moreira. Uvoz govejega mesa. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. priporočilo Kotini, sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poročilo Mato, uvoz nekaterih ribiških proizvodov in tako naprej, kdo je. Gre za kanarske otoke. Glasovali bomo poemensko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo naranjo, uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Nenski, uporaba sredstev in tako naprej, enaka tema. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Kozlovski, enaka tema. Glasujemo. Se cierra a votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Jegle. Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu EU-Kanada. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sporočilo Swinburne, okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Poročilo Nibler, vesolska industrijska politika EU. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Poročilo Del Castillo, računalništvo v oplaku, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Poročilo sedo, gre za poročilo o oceni Berek, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Poročilo Rodust, gre za skupno ribiško politiko. Predlog spremembe 1 prvi del glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sprejeli smo torej stališče sveta. Priporočilo Stevenson gre za skupno ureditev trgov za ribiške proizvode brez predlogov sprememb. Sprejeto. Poročilo Arsenis, severovzhodni Atlantik, globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah. Sto 31 predlogov sprememb pristojnega odbora, glasovali bomo v svežnju, kdo je za proti vzdržalni sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 29 v dveh delih. Prvi del, kdo je za proti vzdržalni sprejeto. Drugi del, kdo je za proti vzdržalni sprejeto. predlog spremembe 62, glasovali bomo po imensko, glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji predlogi sprememb so brezpredmetni, zato bomo takoj glasovali o predlogu spremembe 131. To je za, proti, vzdržani, To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Glasujemo o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Gospod Arsenis, izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči. V, v skladu z 57. členom, drugim odstavkom, prosim, da preložimo uh, končno glasovanje in da bi zadevo spet predložili odboru, zato da poskušamo doseči sporazum v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlogu gospoda Arsenisa, kdo je za. Gospa Fraga. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu svoje skupine prosim, da glasujemo o zakonodajni resoluciji. Parlament je podpisal kompromis med večjimi političnimi skupinami, večina ga podpira in zato mislim, da ne bi smeli preložiti končnega glasovanja. Včeraj je bil kompromis prelomljen, vseeno pa prosim, da o tem glasujemo. Imeli smo večino v odboru za ribištvo, imeli smo kompromis in zahtevam, da sedaj glasujemo. Hvala. Sí, de todas formas, señora Fraga. Gospod Fraga, v skladu z poslovnikom moramo glasovati o predlogu gospoda Arsenisa. Lahko seveda nasprotujete predlogu gospoda Arsenisa, ampak potem morate tako glasovati. Torej, glasujemo o predlogu gospoda Arsenisa. Gre za preložitev končnega glasovanja. Kdo je za predlog gospoda Arsenisa, da bi preložili glasovanje, kdo je proti? vzdržani. Zavrnjeno. Predlog gospoda Arsenisa je bil zavrnjen. Prav, bomo preverili. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Željko. I think it was rejected clearly. Yeah, just about. Yeah. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujemo. Se cierram la votación. Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa poročilo Gardini, mehanizem unije na področju civilne zaščite. Glasujemo o svežnju 1. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. Drugi svežen je brezpredmeten, sedaj pa glasujemo o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Glasovali bomo o osnutku zakonodajne resolucije. Imamo dva predloga sprememb, 107 za proti vzdržani sprejeto in 108 kdo je za proti vzdržani sprejeto oba predloga sprememb. Sta bila sprejeta, sedaj pa bomo poemensko glasovali o resoluciji. Glasujemo. Se cierra. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Sančez presedo, kreditne pogodbe za stanovanske nepremičnine. Predlog spremembe 118 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasovali bomo o predlogu komisije, kdo je za proti vzdržanje sprejeto in glasujemo o zakonodajni resoluciji, poimensko glasujemo. Se cierra. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Murphy, uvoz riža s poreklom iz Bangladeša. Glasovali bomo v svežnju o predlogi sprememb 1 do 12, da je za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 13, da je za proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 13, torej. Glasujemo. Se cierram. Konec glasovanja predlog spremembe 13 je sprejet. Sedaj pa predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še zakonodajna resolucija. Gospod Murphy. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V skladu z drugim odstavkom 57. člena prosim, da ne glasujemo o zakonodajni resoluciji. Namesto tega bi morali resolucijo predložiti spet odboru in eh, poskušali bi imeti pogajanja o trialogu s komisijo in svetom, zato da bi dosegli dogovor v prvi obravnavi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu gospoda Murphyja. Kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. Prav, čaka nas naslednje poročilo, poročilo Grote, časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi. Glasovali bomo o zakonodajni resoluciji, poimensko glasujemo. Se cierra votación. Con la sprejeto. Gospa Hasi je prosila, da bi glasovali o mm, predlogu resolucije v zvezi s papirjem. Tako bomo tudi storili. Najprej predlog spremembe 10, to je za. Proti. Glasujemo torej o predlogu resolucije v zvezi z oblikovanjem meril za določitev, kdaj se pridelani papir ne obravnava več kot odpadek na podlagi člena 6 skozi 1 direktive 2008 skozi 98 in tako naprej. O tem dokumentu bomo glasovali. Izvolite, gospa McGuinness. Ah, Končno. Želela bi vam pomagati, gospod eh, predsedujoči. Kolegice in kolegi, to je zadnja stran na. Uh, eh, glasovalnem seznamu. Mislim, da ni vsem popolnoma jasno. Samo v pomoč. Vsaka pomoč je dobrodošla, gospa McGuinness. Časi so res, res težki. Every, have... Ali vsi veste, eh, o čem glasujemo? Odlično. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno z tesno večino. Predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti. Vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe je 3, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe je 4, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Prav bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe je 4, glasujemo. Se cierra la votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tudi to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. It's very tight, eh? se cierra la votación konec glasovanja zavrnjeno predlog sprejme šest kdo je za proti vzdržani tudi to bomo preverili elektronsko glasovanje Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osem. Predlog spremembe osem. Ne, pravi predsedujoče. Predlog spremembe osem. Kdo je za? siete. Votos a favor. Številka sedem. Dve za. Proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. 8 torej. <coughs> Se cierra votación. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Številka 9. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji z izglasovanimi spremembami. Poemensko. Glasujemo. Qualified majority required? Yes. Se cierra votación. Konec glasovanja. Sprejeto. Vamos ahora a interrumpir. Sí, señor Salafranca. Gracias, señor presidente. No Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Nisem želel prekiniti glasovanja, ampak že nekajkrat sem prosil za besedo. Moja glasovalna naprava ne deluje. Pri poročilu Krote pa sem glasoval za. Hvala. Glasovanje bomo prekinili za slavnostno sejo. Poslušali bomo nagovor predsednika Malija Ibrahima Bobakarja Kejte. Ob 12.30 pa bomo nadaljevali z glasovanjem.